Gremo na izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta. V skladu s členom 15, 17 in 20 našega poslovnika smo prejeli naslednje kandidature. Prvi kandidat je gospod Fabio Massimo Castaldo. Istočasno so kot kandidatko predlagali gospod Aneli Jatenmaki, ki se s tem strinja. Kandidatka in kandidat eh, sta mi sporočila, da se strinjata s to kandidaturo. Volitev bo potekala elektronsko. Najprej bomo izvedli poskusno glasovanje. Po odprtju glasovanja se na zaslonu pokaže, o čem glasujemo. Torej pojavijo se vse imena kandidatov, označite prosim vašega najljubšega kandidata s tem, da lahko ime potrdite z modrim gumbom na desni strani. Potem pa date prednost določenemu kandidatu s tem, da date nekoga na prvo mesto ali na drugo mesto s kurzorjem, ko boste identificirali kandidata, pritisnite na tipko plus. Če se želite vzdržati pri obeh kandidatih, prosim, da pritisnite na gumb za vzdržanje. To je srednji gumb. Pokaže se modra lučka, vendar pa se je vaš glas zapisal kot vzdržani. Možno je tudi, da se ne odeležite glasovanja. O tem se lahko odločite sami po lastni presoji. V veliko presenečenje se je prijavila Montserrat Caballé in Julia Guinness Johnson je proti kandidatka, kot običajno. Sedaj bomo začeli z poskusnim glasovanjem. sedaj vidite election test na vašem zaslonu. Torej, odločite se morate za gospod Montserrat Cavalier ali za gospod McGuinness Johnson. O tem se lahko odločite s kurzem, ki ga pomikate navzgor ali navzdol. Torej, najljubši kandidatki, date, pritisnite na gumb plus in jo pritisnete na vzgor. Sedaj odpiram poskusno glasovanje. Ste vsi glasovali? Še enkrat vprašam, ste vsi sodelovali pri poskusnem glasovanju? S tem je glasovanje zaključeno. Gospa Kavalje je zmagala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 ne želim kandidirati. Prosim pa, da se oba kandidata na kratko predstavita, ker druge kandidatke sploh ne poznam. Okay, to ni predvideno v našem eh, poslovniku, da se kandidati predstavijo. Vaš željo sem si zapisal. Vseeno gremo na glasovanje. prosim, da prikažete imeni. Španov. Zelo napeto je. Mhm. So, Cizen. Torej, na vaših zaslonih vidite gospoda Kastalden, gospod Jatenmaki. Glasovanje je odprto. Ich frage, ob alle ste vsi glasovali? Ponavljam vprašanje, ste vsi glasovali? Da. Izvolite. Needs to get an accepted voting result. Bitte? Machine doesn't work. Naša naprava, Machine funktionira ne. Naprava ne deluje ker poslanka ni videla svojega rezultata glasovanja. Dan warten wir. Počakamo torej. Frau. Ja. Frau Kollegin. Gospa kolegica, greste lahko na mesto 252. To mesto je prosto in tam glasujete. Torej, tam imate mesto. Tudi ELS ponuja mesto. Gospod Bove, gospa Hautala more sama pritisniti na gumb. Najlepša hvala za pomoč. Vidimo, da se spoznate na tehnologijo. Torej, ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Gospa Jeten Maki je dobila 301 eh, glas, gospod Kastaldo pa 158. Gospa Jeten Maki je torej dobila več glasov, ni zmagala. Ja, ja, ich darf der kollegin čestitam kolegici Jetenmaki. Saj ne posluša, sploh ji ne morem čestitati. Frau Kollegin, herzlichen gospa kolegica, iskrene čestitke za vašo izvelitev. Zelo nestrpno vas pričakujem v predsedstvu in se veselim sodelovanja z vami. Gospe in gospodje. Torej imamo tudi predlog predsedstva za koledar za leto 2016, ker nismo dobili nobenega nobene pripombe, lahko ta koledar sprejmemo. Najlepša hvala. Thank you. scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. Oprostite, ker sem prehlajen. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Malo potrpljenja še, zato da ponovno nastavimo glasovalni sistem. Potem pa bomo takoj začeli z glasovanjem in sicer v zvezi s poročilom STIR. Začnimo torej z glasovanji. Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju za Južno Afriko, poročilo STIR. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto s 623 glasovi za. Hvala in čestitke gospodu Stiru. Na to poročilo Karinš Sargentini, preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. E, tudi tu nimamo predlogov sprememb ali predlogov se strani sveta zato je stališče sveta sprejeto. Naslednje poročilo Kirkhope Simon. Informacije, ki spremljajo prenose sredstev. Tudi v zvezi s tem poročilom ni bilo predlogov sprememb, ravno tako ne odzivov in novih predlogov se strani sveta, zato je poročilo sprejeto poročilo Cvjevka, postopki v primeru insolventnosti. Isto velja, ne predlogov sprememb, ni ne eh, predlog, drugih predlogov, zato se sprejme stališče sveta. Zdaj pa poročilo Winkler, samo potrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območji prizadetih zaradi konfliktov in območji z visokim tveganjem. Predlogi sprememb pristojnega odbora, o njih bomo glasovali v bloku od 1 do 56 za dvigom rok. Prosim za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 473 glasov za. Predlog spremembe številka 7. Glasujemo z dvigom rok. Za. Proti preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. V dveh delih glasujemo z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Za proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 11. Poimensko glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 12. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 13. Dvigom rok za. Proti. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 17. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 28. Z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno predlog spremembe številka 34. Ne, oprostite, jasno je bilo pri prejšnjem predlogu spremembe. Ali želite preveriti v redu dva, o, predlog spremembe 28? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe številka 34. Za dvig, z dvigom rok za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 35 z dvigom rok. Kdo je za? Želite preveriti? Ja, v redu. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 34. Glasujemo. 34. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 35. Zadvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 36 z dvigom rok. Za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 37 z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 38 z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjeno. Ampak ne, oprostite, saj je bilo jasno, A š, spet želite preveriti? V redu, 38, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 39 z dvigom rok za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 40. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 50. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 55 z dvigom rok. Za. Proti. vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 90. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlogi sprememb uh, eh, 70 in 111 identična sta z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 131 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlogi sprememb 73, 94, 114, 132 enaki so, poimensko glasujemo o njih. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 60 z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlogi sprememb 74, 95, 115, 133 enaki. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 154 z dvigom proti sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predloga sprememb 61 in 22 sta brezpredmetna. Predlogi sprememb 75, 96, 116 in 134, ki so enaki, glasujemo o njih poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlogi sprememb 76, 97, 117, 135, ki so enaki, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlogi sprememb 77, 98, 118, 136 poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 155. Za dvigom rok. Za. Proti. Proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 2. Predlog spremembe 25. Predlog spremembe 25. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Brezpredmetni postanejo naslednji predlogi sprememb in nadaljujemo s predlogom spremembe 100D, drugi člen, z dvigom rok za, proti, vzdržani. Niste vsi dvignili rok, zato preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 138D z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 27 brezpredmeten, zdaj pa naslednji predloge sprememb 79, 120 in 139 z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprijeto zavrnjeno. Preverimo, v redu glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 101. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi sprememb 80, 121 in 140 enaki so z dvigom rok za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi spremembe 81, 102, 122, 141. Tudi ti so enaki. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 3. Predlogi sprememb 82, 103, 123, 142, ki so enaki, poimensko glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 62 z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjeno predlogi sprememb 83, 104, 124, 143 ravno tako enaki poimensko glasujemo konec glasovanja Zavrnjeno. Člen 3, predlog spremembe 63, z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Člen 3, predlog spremembe 64, z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno predlogi sprememb 84, 105, 125, 144 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 4 prvi odstavek. Glasujemo z dvigom rok za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 106 je zdaj brezpredmeten, zdaj pa k šestemu členu predlog spremembe 32 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno predloga sprememb 86 in 127 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 146 z dvigom rok za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 6, predlog spremembe 33D, dvigom rok za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Člen 6, predlog spremembe 147, dvigom rok za. Proti. Proti vzdržani. Rekel bi, da je sprejeto, ampak bolje, da preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Um, člen 6, predlog spremembe 65. Za, z dvigom rok, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 148 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 7. Predlog spremembe 66. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Člen 7. Predlog spremembe 67. Zdvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? V redu glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Člen 7. Predlog spremembe 42. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi sprememb 87, 108, 128 in 149, ki so enaki. Je kdo želel besedo? Mislim, da ste se zmotili pri 66. Morali bi glasovati oziroma preveriti. 66 je stato respinto. Now we should check, please check. 66 je bil zavrnjen. Ja, zdaj pa ne moremo več preverjati. Uh, grazie, lo doveva, doveva essere un po' più tempestivo, diciamo. Articolo... Hitrejši bi morali biti glede tega. Zdaj pa smo pri sedmem členu, predlogi sprememb 87, 108, 128 in 149 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlogi sprememb 129 in 150 še vedno v zvezi s sedmim členom poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 107. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 88 z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. No, preverimo. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 8. Predlog spremembe 68 za dvigom rok. Glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 151 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujmo, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. člen. Predlog spremembe 152. Z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. No, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trinajsti člen. Predlogi sprememb 89, 100, 930 enaki so. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petnesti člen. Predlog spremembe 54. Zdvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 153. Zdvigom rok. Za. Proti. Proti. Pustite. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bolje, da to preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 110. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 58 z dvigom rok za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Priloga 2. Predlog spremembe 59 z dvigom rok za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Predlogi spremembe 71, 91 in 112. Eh, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 57 v zvezi z uvodno izjavo 11 za proti vzdržani. rekel bi, da je to sprejeto. E, zdaj pa predlog spremembe 8 brez predmeta. Nadaljujemo predloga sprememb 72 in 92 ter 113. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 93 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Um, ehm, uvodne zjava 16. Predlog spremembe 20 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 69 z dvigom rok za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o predlogu komisije poimensko glasujemo.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 problemi z mikrofonom. Eh, les autres, eh, si vous... Ne marche pas? Ne dela. Qu'est-ce qu'il y a? Kaj je narobe? I tecnici di poter consentire al presidente della commissione di intervenire. Prosim tehnično službo, da posreduje, da bo lahko predsednik odbora Eh, podal svoj prispevek. No, samo trenutek, samo trenutek. Zgleda, da je, imamo blackout v napravah. No. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Yeah, yeah, yeah. Ah, il marche. A zdaj to deluje. Oh, Prego. Eh, Gospe in gospodje, Na podlagi rezultata glasovanja je postalo jasno, da je rezultat čisto drugačen kot eh, glasovanje odbora. Zato prosim, da v skladu s poslovnikom, pravilom številka 61, eh, prosim za pauzo 5 minut. Torej, drugi odstavek pravila številka 61 nam omogoča pravico do krajše pauze. 5 minut. Mm. I am against. Why? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesto... No, prostite colleghi, dobili smo prošnjo za prekinitev glasovanja za pet minut s strani predsednika odbora. Če ni eh, ugovorov, če ni njih glasov proti, eh, bomo lahko nadaljevali čez pet minut po tem kratkem posvetovanju. Seveda, če ni glasov proti in ker jih ni, imamo zdaj petminutni premor.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 E prego gli onorevoli colleghi di prendere posto. Dragi eh, spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta, saj nadaljujemo z zasedanjem. Predsednik Lange. Prosim kolege, naj ponovno zasedejo svoja mesta. Predsednik Morajš. Še enkrat prosim kolege, naj ponovno zasedejo svoja mesta. In zdaj bomo nadaljevali. Predsednik Lange je prosil za to krajšo prekinitev in zdaj vam dajem besedo. Izvolite. Ja, Spoštovane kolegice in kolegi, po posvetovanju s poročevalcem, s koordinatorjem sporočevalci v Senci, smo ugotovili, da imamo različna mnenja glede rezultata glasovanja. Mislim pa, da se moramo odločiti tukaj na pravem zasedanju. Zato v skladu z drugim odstavkom 61. člena prosim za glasovanje in da potem začnemo s trialogom. La proposta del rinvio sì. per il voto finale. Allora, eh, la proposta, mettiamo in votazione la proposta del Presidente. V redu glasujemo torej o predlogu predsednika Langeja in sicer o tem, da to prenesemo. Kdo je za, kdo je proti? V redu bomo to preverili. Glasujemo. Zdaj pa konec glasovanja. Konec glasovanja ste vsi glasovali. Predlog je sprejet. 343 glasovi za, 331 proti in 9, 9 vzdržanimi glasovi. Zdaj pa k naslednji točki in sicer resolucija o e, izjemah pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov. Ta predlog eh, so podale štiri politične skupine. Najprej odstavek številka 5 v izvornem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno uvodna izjava F iz izvornega besedila z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta z veliko večino. Čestitam. Zdaj pa k res, naslednji resoluciji. Etanol kmetijskega porekla. V zvezi s tem dobi besedo gospod komisar Avramopoulos. Izvolite. Well, nisem za to eh, odgovoren, samo predstavljam komisijo. Komisija eh, želi spomniti na svoje eh, razloge in sicer gre za uredbo iz leta 2003, ki se nanaša na to področje. In komisija je sprejela to delegirano uredbo za, izbol, za izboljšanje ureditve oziroma zakonodaje kar bo odstranilo pre, eh, upravna bremena ne da bi to vplivalo na mejno zaščito. To bo omogočilo komisiji, da še naprej spremlja eh, trg etanola bolj učinkovito v Evropski uniji. In 20. Eh, aprila 2015 je svet na svojem sestanku potrdil, da eh, ne nasprotuje tej delegirani uredbi. Komisija je potem podala izjavo in izrazila pripravljenost, da zbira nadaljne realne podatke za spremljanje tega trga eh, z osredotočanjem na eh, to, da naj eh, tu ne bi bilo nobenih dajatev. To bo tudi omogočilo objavo uredbe v uradnem glasilu Evropske unije in, in to, da bo lahko vstopila v, vstopila v Eh, veljavo. To bo tudi eh, pomenilo poenostavitev evropske zakonodaje eh, in tu gre za deljeno odgovornost Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Do tega sta prišla skupaj in komisija spet zatrjuje svoje pripravljanje Eh, pripravljenost, eh, kar je tudi razvidno iz eh, posebnega svežnja, ki je bil sprejet. Hvala, gospod komisar. Zdaj glasujemo s, o predlogu odbora za kmetijstvo. Najprej uvodna izjava A za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 2 v zvezi z uvodno izjavo B za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 uvodna izjava C za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o e, zakonodajni resoluciji z dvigom rok za, proti, vzdržani. Pri tem predpisu je potrebna večina članov parlamenta, torej poslancev, in zato je bolje preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. velika več 486 glasov za čestitke. Zdaj pa naslednja tema, porodniški dopust, predlog resolucije. E, kot vidim prošnja za besedo v zvezi s poslovnikom. Ali želite besedo e, v skladu s poslovnikom? E, V redu, gospod Baten. Under... Hvala, predsedujoči. Moj vtis je bil, da eh, politični plakati niso dovoljeni v eh, dvorani, eh, vendar pa je na drugi strani veliko te, leteh in čeprav prav zelo dobro ne vidimo tu, pa se zdi, da so politične narave. Tako da domnevam, da je to možno in eh, predsedujoči prekinja gospoda Bettena. Uh, Gospod Batten, Moram uh, biti iskren. Vaša pripomba ni v skladu s poslovnikom. Gotovo je to tema, o kateri bi morali razpravljati, ravno tako, kot bi morali razpravljati o prisotnosti nacionalnih zastav na mizah naših poslancev. O tem bomo še razpravljali, ampak zdaj bomo raje nadaljevali. Uh, Torej, nadaljujemo o resoluciji v zvezi s porodniškim dopustom. E, prvi odstavek v dveh delih glasujemo z dvigom rok. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 4. Predlog spremembe 2 z dvigom rok za. Proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 5. Poimensko glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 6. Zdvigom rok za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe številka 3 v dveh delih z dvigom rok. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 1 z dvigom rok za proti. težko je ugotoviti, zato preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa uvodna izjava F z dvigom rok za proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa in čestitke. Naslednja točka. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Predlog resolucije, ki ga je podalo sedem političnih skupin. Predlog spremembe 1 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 3 z dvigom rok za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava E, predlog spremembe 2 z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji v celoti z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala lepa in čestitke. Zdaj pa glasujemo o um, resoluciji v zvezi z epidemijo ksilele fastidioze, ki napada oljke. Dve politični skupini sta pripravili resolucijo in uh, glasujemo poimensko o njej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o predlogu skupne resolucije, ki so ga pripravile štiri politične skupine. Najprej prvi odstavek izvornega besedila poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 21 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8, ravno tako poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji odstavek izvornega besedila, o tem glasujemo v treh delih. Najprej prvi del z dvigom rok za, proti. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del še vedno z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 9, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 10, poimensko. Zavrnjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 11. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe številka 15. Glasujemo. Ja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 19 za dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo. V redu. Preverimo. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 16 z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 17 z dvigom rok za, proti, vzdržani. vzdržani, sprejeto. Preverimo v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 18. Zdvigom rok za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe številka 20 z dvigom rok za proti vzdržani. Preverili bomo to. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 22 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 1. Zdvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 2. Zdvigom rok. Za. Zdvigom rok proti vzdržani. Preverili bomo to. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I predloga sprememb 3 in 12, ki sta enaka, glasujemo poimensko. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 4 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 13 z dvigom rok za proti, vzdržani in zavrnjeno. Predloga sprememb 5 in 14, ki sta enaka, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6, poimensko glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 7. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.